ne bo nišče ogovarjal, bodo te spremembe veljale za sprejete. Odbor za, notranje, za, eh, za notranji trg nam je posredoval korigendum skladno z četrtim odstavkom 231. člena eh, poslovnika. Bo ta korigendum veljaven, če v 24 urah po objavi ne bo 40 poslancev uložilo ugovora. Eh,